Dobro večer, vidim Państwa. Myślę, że. Dobro večer, pozdravljeni. Bomo začeli kar z glasovanjem. Ponedeljek je, v Strasburu smo in začeli bomo s tem glasovanjem. Dnevni red je pred vami, mislim, da ga lahko potrdimo tudi prenos po spletu je. Imamo pa tudi tolmačenje. Naj vas spomnim, da je junija naš odbor sklenil sprejetje mnenja o Evropski prostovoljni enoti. tukaj smo potem po členu 53.4 predlagali predloge sprememb, pristojni odbor, v tem primeru pa je odbor za kulturo. Predloge sprememb posredujte, prosim, do petka 13. oktobra. Tako. potem imamo še nekaj mnen. Sedaj pa gospod Hojzling, prosim. Predsednik, rad bi prosil za to, da točko pet na našem dnevnem redu, spodbujanje uporabe energije z obnivih virov, glasovanje o tem, da to preložimo. poročevalka o senci, je že zapisala, da smo nezadovoljni s postopkom, kako je tekel. Torej, če se organizirajo sestanki, ko potem ne, te sestanke ne morejo priti poročevalci o senci, potem pa sklepajo kompromise, potem se mi zdi, da to ni pravi postopek. Odbor za okolje je preložil glasovanje na konec oktobra, tako da mislim, da imamo dovolj časa, če bi morda lahko imeli boljše postopke, boljše ravnali s političnimi skupinami in pripravili boljše kompromise. Zato prosim, da preložimo glasovanje glede točke 5 na naslednji sestanek. Imamo še dovolj časa. Hvala lepa. Hvala lepa. Po naših informacijah. Thank you. ne določamo v odboru, kdaj se glasuje. Sedaj pa še gospa Petir, prosim. Hvala, gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Hvala, eh, gospod predsedujoči, kolegice in kolegin. Eh, s tem eh, predlogom se ne strinjam, kajti tekom dolgih pogajanj smo uspeli priti do kompromisnih predlogov, s katerimi se večina političnih skupin strinja. Štiri sestanke smo imeli z poročevalci v Senci in še tri tehnične sestanke. Z večino teh poročevalcev v Senci sem se večkrat pogovarjal pogovarjala, zato da bi dojela njihovo stališče in da bi lahko prišli do čim kakovostnejših stališč odbora Agri. In, uh, Eh, vi, eh, predsedujoči, imate prav, prav. Eh, tu smo to tolmačenje, da, se, da je potrebno to preložiti, je napačno. Naredili smo vse, kar je potrebno, zato da bi podeželje, podeželje lahko preživilo, preživelo. Zato vas prosim, da se to ne odloži in da se glasuje tudi o tej točki, kot je to pripravljeno. Dobro, torej, slišali smo predlagatelja. Sedaj smo imeli nekoga proti. Sedaj naslednji govorniki, pa prosim, da ste resnično kratki. Gospod Agnew, prosim. Hvala lepa. Redko podpiram Martina Heuslinga, vendar pa to je moj poskus, da bi upočasnili zakonodajo, še prav posebno na to temo, kar se tiče energije. Da, da, podpiram ga. E, panie, panie, panie, panie pošle, škoda e, času, ali. Gospod e, poslanec, prosim, ne izgubljamo časa. Končno, ne vem, na kateri strani ste, potem, kar ste dejali. Gospod Takura. Pan poslanec. No hvala lepa predsednik moram reči da je gospa petir opravila odlično delo bila je potrpežljiva z nami poročevalci senci in imeli smo dobre razprave tako da jo popolnoma podpiram zato ne razumem mnenja gospoda heuslinga kar se tega tiče podpiram gospod Petir, ki je upravila izredno dobro delo kot poročevalka. Tudi prisluhnila mi je poročevalcem v senci. Hvala lepa. Pan Kavel, pani Petir, pan posel Andriju. Mislim, da vam bo gospa Petir kupila kavo. Gospod Andriju. La, la domanda... Hvala, razumem zahtevo gospoda Hojzlinga, namreč to je zelo pomembno. Eh, kot je gospa Petir povedala, prišlo je do napredka, vendar pa eh, mislim, da bi bilo potrebno še delati na tom poročilu, eh, kajti to vprašanje dejansko zahteva konsens in mislim, da tu nismo še povsem pri koncu, tako da se strinjam z gospodom Hojzlingom glede tega. Okay, pan, pan, pan, pan, Sandra. Gospa Sandra. Si, es, eh, para manifestar... Hvala lepa. Tudi sama bi podprla predlog gospoda Hauslinga. Tako, nihče drug se ni javil besedi, mislim. A, še gospod Antan, prosim.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 osupal sem na tem, eh, kar sedaj slišimo. Ne, eh, nimamo nobene gotovosti in sedaj smo pripravljeni tvegati eh, v zvezi s tako pomembnim vprašanjem, da ne podamo stališča tega odbora v skladu z našimi odgovornostmi. Cele tedne smo delali na tem zahtevnem poročilu in resnično ne vem, kako Eh, kako lahko si to zamislimo, da ne bomo svojega mnenja povedali. Eh, eh, Ravno kar sem poprašal vodjo sekretarjata, ali je Envi sprejel odločitev. Ne, ne poznamo še odločitve Envi. Ne poznamo, ali bodo predložili glasovanje ali ne. Pomembno je, da mi podamo svoje mnenje pred njimi. Mislim, da ste vsi že spregovorili, tisti, ki ste seveda želeli. Tako da mislim, da je sedaj čas, da glasujemo. Kdo je za predlog gospoda Hojzlinga? Glasujemo elektronsko. Kdo je za predlog gospoda Hojzlinga, da preložimo glasovanje? Glasujemo. Oh, no. okay. One EPP too many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 przechodzimy do projektu opinii w sprawie zaleceń. priporočilo svetu o predlaganem pogajalskem mandatu za trgovinska pogajanja za Avstralijo. Pripravljalec mnenja je gospod Andrij. Pristojni odbor je odbor INTA. Kot veste, smo morali zelo hitro pripraviti to mnenje. Ne vem, ali želi gospod Andrew kaj povedati. Prosim. Uh, dvoje poročil eh, je bistvenega pomena za področje kmetijstva. Eh, gre za dobro upravljeno skupinsko delo. Zahvaljujem se vsem članom, ki so to omogočili, ki so uložili zelo koristne predloge spremem, potem iskanje konsenza različnih eh, kompromisnih predlogov, tako da se je potrebno in se želim zahvaliti poročevalcem v senci, kakor tudi Sloveniji, timu in sekretarjatu za tako upravljeno delo. Hvala lepa. Glasujemo. Kompromis. O teh o kompromisih bomo glasovali elektronsko in o tistih spornih tudi. Predlog sem ena za. Sprejeto. Dve za. Hvala, sprejeto. Kompromis ena. Elektronsko glasujemo.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 predlog spremembe 116. Kdo je za? Hvala lepa, sprejeto. Kompromis 3. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja kompromis sprejet. Prehajamo na kompromis pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 19. Za. Proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 22. Za. Sprejeto. Predlog spremembe 22. Preverjamo predlog spremembe 22 in glasujemo. Predlog spremembe 22. Glasujemo. En glas S in D preveč, en glas S in D preveč. Zdaj je že v redu. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem 27 za. Hvala, sprejeto. Kompromis 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 39. 39 za sprejeto. Predlog spremembe 40 za sprejeto. 55 za sprejeto. 57 za proti zavrnjeno. 58 za sprejeto. 61 za proti zavrnjeno. 65 za sprejeto. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj prehajamo na predlog spremembe 72. Za. Hvala, sprejeto. 73. Za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 110. Za. Hvala, sprejeto. Kompromis 11. Glasujemo. Glasujemo kompromis 11. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 98. Za. Proti. Zavrnjeno. Preverjamo. Predlog spremembe 98. Glasujemo. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno, z majhno večino. 107 za, proti, zavrnjeno. 118 za, sprejeto. Predlog spremembe 100 za, sprejeto. Predlog spremembe 102 za, proti, zavrnjeno. 105 za, proti, zavrnjeno. 108, za, proti, zavrnjeno. Preverjamo 108, preverjamo 108, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 109. Za. Proti. Mislim, da je enak rezultat, moramo preveriti. Preverjamo 109, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z majhno razliko. 112 za, proti, zavrnjeno. 113 za, proti, zavrnjeno. 114 za, proti, zavrnjeno zavrnjeno. 115 za, proti. Preverjamo 115. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 117 za, proti zavrnjeno. Sedaj pa še o tako spremenjenem mnenju. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Gospod Andrej, prosim. Hvala predsedujoči, zelo na hitro. Eh, glasovanje in kolektivno delo oziroma kar skupinsko naredimo, kadar to poteka tako, potem to dokazujejo tudi rezultati. In upamo, da bo eh, odbor eh, še naprej tako deloval in seveda se zavedamo, da to ni enostavno in v tem kmetijskem sektorju ob upoštevanju vseh najrazličnejših vidikov je potrebno pozdraviti dopolnitev dela odbora. Hvala. Hvala lepa. Zelo vesel sem, da smo pripravili to mnenje. Hvala lepa pripravljavcu. Če sem vas prav razumel, boste nadzirali celoten pogajalski postopek od zdaj naprej. Prosil pa vas bom tudi, da boste sodelovali na koordinacijskih sestankih in nam povedali najnovejše informacije, če bo prišlo do kakšnih spornih razmer. Mnenje bo v Inti sprejeto 12. oktobra, na plenarnem zasedanju pa bo to na drugem oktobrskem plenarnem zasedanju. Tako sedaj pa prehajamo naprej. Priporočila sveta o predlaganju pogajalskega mandata za trgovinske pogajanje z Novo Zelandijo. Mnenje. Na to temo smo pripravili pripravec mnenja. V Inti je Daniel Kaspari, ja, pri nas pa James Nicholson. Mislim, da najbolje dobi kar besedo, če želi. Prosim. Hvala lepa, predsednik. Čisto kratek bom. Naj se zahvalim vsem. To je prišlo v težkem trenutku za nas tik pred poletnimi počitnicami. Zato se moram res zahvaliti ne samo osebju odbora, temveč tudi svojemu osebju in osebju EKR, pa seveda tudi poročavcem v Senci, ki so zelo dobro delali. Hvala lepa za to. Mislim, da smo pripravili uravnoteženo mnenje in mislim, da moramo glasovati, kajti kar PC dela še pred nami. Hvala lepa. Tako, bomo kar glasovali. Predlog spremembe 4. Za. Hvala, sprejeto. Predlog spremembe 2. Glasujemo. Kompromis, kompromis. Kompromis A, se popravlja predsednik. Kompromis A. Kompromis A. Yes, yes, okay. Kompromis A. Zamek. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa kompromis B1. Kompromis B1 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 60 za, 60 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 40, De Castro, Andrew, za, sprejeto, 43 za, proti, zavrnjeno. Zavrnjeno. Kompromis C. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis D. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis E, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 53. Gospod Agnjo, za. Hvala lepa. Sprejeto. Kompromis F. Glasujemo. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 67. Ohem. Ustni predlog spremembe, gospod De Castro. Eh, Hvala lepa, predsednik. Kar se tiče 67, se strinjam s poročevalci, ustrinjam s poročevalci, predlagam ustni predlog spremembe po teh sektorjih, še prav posebno, kar se tiče monopolističnih struktur nekaterih industrij in še prav posebno mlečnega sektorja na Novi Zelandiji. In potem nadaljujemo s predlogom spremembe, kot ga že imamo. Hvala lepa. Nie ma uvak, v takšnem razie prijmujeme poprednje. Kakšna pripomba? Mislim, da lahko sprememo to, ta ustni predlog in glasujemo. 67 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Za? Proti? Mislim, da je sprejeto, ampak preverjamo. Glasujemo elektronsko. 67. Konec glasovanja. sprejeto. 68 za proti ELS je bil zmeden, tako da bomo preverili. 68, 68, glasujemo elektronsko. 68, mislim, da je zavrnjeno. Bomo videli konec glasovanja. Zavrnjeno. 69 za. Sprejeto. 70. O tem ne glasujemo. Kompromis G. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis H. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 80. Za. Proti. Zavrnjeno. 82. Za. Proti. Zavrnjeno. Šestinosemdeset. 86, za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 87, za, sprejeto. Predlog spremembe 90, za, sprejeto. 94, za, proti, zavrnjeno. 95, za, proti, zavrnjeno. 96, za, proti, zavrnjeno. 97 za, proti, zavrnjeno. 98 za, proti, zavrnjeno. 99 za, proti, zavrnjeno. 100 za, proti, zavrnjeno. 39 za, sprejeto. 101 za, proti, zavrnjeno. 103 za, proti, zavrnjeno, 104 za, proti. Sto osem, se upravičuje predsednik. Sto osem, preverjamo sto osem, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z majhno večino. 112. Za. Proti. Zavrnjeno. 111. Za. Proti. 111. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 113 za, proti, zavrnjeno, 116 za, proti, zavrnjeno, 118 za, proti, zavrnjeno. Preverjamo, 118, glasujemo, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Sedaj pa osnutek mnenja, kot je bil spremenjen, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Čestitke pripravljavcu mnenja. Želite spregovoriti? Prosim. Ne, torej hvala lepa. Čestitke. Tudi poročalcem v senci, vsem, ki ste sodelovali. In prosim, da nadzirate nadaljne delo, nadaljne postopke na to temo. Glavni pristojni odbor bo glasoval 12. oktober. Če ne bo težav, bomo mi glasovali, bomo glasovali na plenarnem zasedenju na drugem strasburškem plenarnem zasedenju. Peta točka. Spodbojanje uporabe energije iz obnovljivih virov. Gospod Petir je pripravljal kamnenja. To je zelo pomemben dosje. Dva pristojna odbora sta ITRE in ENVI. Sodelujemo po členu 53. To je posebna oblika sodelovanja 53, plus, ki vključuje sodelovanje poražavcev Agri in Tran v neformalnih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 Hvala, gospod eh, predsednik, kot ste sami omenili, eh, gre za izredno pomemben dosje, zelo zahteven in zadovoljna sem, da sem z večino političnih skupin uspela pripraviti dobre kompromisne predloge in prepričana sem tudi, da eh, bo to poročilo sprejeto in potem bomo imeli jasno stališče odbora za kmetijstvo. Zahvaljujem se ob tej priložnosti tudi vsem poročevalcem v senci in njihovim sodelavcem za sodelovanje in mislim, da smo na koncu prišli do dobrega kompromisa. Še posebej pa gospodu Vasilisu Magnisu, eh, ki je prevzel eh, to, ta eh, dosje sekretarjata in sicer je zelo veliko pripomogel k temu, da dobimo glasovne sezname, pa tudi domenu Krnjaku, sodelavcu oziroma asistentu eh, in eh, pozivam vas oziroma vabim vas, da podprete, podprete eh, to poročilo, ki je zelo pomembno. Hvala lepa. Kot sem dejal, je to težaven dosje, ker nekaj težav je bilo ampak uspeli smo jih razrešiti. Tako da pozabimo na preteklost in glasujmo o tem dokumentu. Začenjamo. 223 za, proti, zavrnjeno. 224, 225, 226, skupaj za, proti, zavrnjeno. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 227 za. Proti. Preverjamo. 227. Glasujemo. Glasujemo. Hvala lepa. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Štirimi glasovi večine. Težko je bilo to opaziti. 228 za. Hvala sprejeto. 229 za. Proti. Zavrnjeno. 7 in 230. Identična za. Sprejeta. 232 za, proti, zavrnjeno. 233 za, sprejeto. 234 za, sprejeto. 235, 236 in 237 skupaj identični za, sprejeti. Preverjamo. Konec glasovanja. Lahko rečem da, lahko rečem tudi ne. Ni vedno tako, da predloge manjših skupin zavračamo. 238 za, proti, sprejeto. Aha, bomo preverili, prav. 238 preverjamo. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 239 za, proti, sprejeto. Enaka večina. 240 za, proti. Proti? Zavrnjeno. Preverjamo prav. 240. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 241 in 242. Za. Sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 245 za. Za. Proti. Preverjamo 245, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Dvesto sedeminštirideset, dvesto oseminštirideset za. Proti? Zavrnjeno. Dvesto štiriinpetdeset za. Proti? Preverjamo. Dvesto štiriinpetdeset glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Tudi z majhno večino. 255 za. Hvala, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 12. 258 in 259 je za. Sprejeto. Sedaj pa 261. To je za. Sprejeto. 263. Za. Sprejeto. 264. Za. Sprejeto. 266 in 267. Podobna. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. Kompromis 1. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 275. Za. Proti. Zavrnjeno. 276. Za. Sprejeto. Kompromis 9. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 292. Za. Hvala, sprejeto. Prehajamo na 294. 294 za. Najprej glasujemo 294, torej kdo je za? 294, proti. Preverjamo. 294. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnemo. Zdaj pa 17. Torej, skočimo malo naprej. 17 in 321, identična predloga sprememb. Kdo je za? Proti? Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverjamo. 17. Glasujemo. 17. Glasujemo. Gospod Jar, prosim, glasujte. Konec glasovanja. Ampak pogovarjali ste se. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom. En glas večine. 322 za, proti, zavrnjeno. 328 za, proti, zavrnjeno. 323 za, proti, zavrnjeno. 324 za, sprejeto. 325 za, za, proti, zavrnjeno, 326, za, proti, zavrnjeno, 327, za, proti, zavrnjeno, 18, za, proti, sprejeto, 333, poslanka Miller, 333 za, proti, sprejeto. 335 za, proti, zavrnjeno. 336 za, proti, zavrnjeno. 337 za, proti, zavrnjeno. 338 za, proti, zavrnjeno. 339 za, proti, zavrnjeno. 340 za, proti, zavrnjeno. 340 za, proti, zavrnjeno, 341 za, proti, zavrnjeno, 342 za, proti, zavrnjeno, 343 za, proti, zavrnjeno, 344 za, sprejeto, 345 za, proti, zavrnjeno, 346 za, sprejeto, 347 za, sprejeto, 348 za, sprejeto, 349, preverjamo 348, preverjamo, glasujemo. Zabekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 349. 349. Za. Proti. Zavrnjeno. 350. Za. Proti. Zavrnjeno. 351. Za. Proti. Zavrnjeno. 352. Za. Sprejeto. 353. Za. Proti. Zavrnjeno. 354. Za. Proti. Sprejeto. 355. Za. Proti. Zavrnjeno. 356. Dobro, bomo preverili 355. Začenjamo z glasovanjem. Zamekam glasovanje. Zamekam, zamekam. Odrzucona. Poprawka. No, bl, bl. Dobro. Toliko imen imam tu. Dobro, 356 za, proti zavrneno. 357 za, sprejeto, 358 za, proti, zavrnjeno, 359 za, proti, zavrnjeno, 360 za, proti, zavrnjeno, 361 za, proti, zavrnjeno, 362 za, proti, zavrnjeno, 363 za, sprejeto, 300 64 za zavrnjeno, 365 za proti sprejeto, 366 zavrnjeno, 367 za proti zavrnjeno, 368 za proti zavrnjeno, 369 za proti zavrnjeno, 370 za proti zavrnjeno. 371 za, proti zavrneno, 372 za, torej 372 je sprejeto. Dobro, bomo še enkrat preverili, še enkrat preverjamo. Na lišči PP bilo za. Ja- no, bili ste za LS. 372. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tristo triinsedemdeset za, proti, zavrnjeno. Tristo štiriinsedemdeset za, proti, zavrnjeno. Tristo petinsedemdeset za, proti. Bomo preverili elektronsko. Prehitro smo šli. 375. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Kompromis 3. Glasujemo o kompromisu 3. Nobenih pripomb. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis 4. Začenjamo z glasovanjem o kompromisu 4. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 410, kdo je za? Sprejeto. 24, kdo je za? Sprejeto. 411. Za. Sprejeto. 412. Sprejeto. Kompromis 5. Začenjamo z glasovanjem. Kompromis 5. Konec glasovanja. Sprejeto. 414. Za. Proti. Zavrneno. Predlog spremembe je 415, 416, sprejeto, 417, sprejeto, 418 za, sprejeto, 419 za, proti, zavrneno, kompromis 6, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. 445. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. Amandma 441. Za, proti, zavrnjeno. 430. Za, proti, zavrnjeno. 431 do 33. Za, proti, zavrnjeno. 438. Za, proti, zavrnjeno proti zavrnjeno. 439 in 440 za proti zavrnjeno. Kompromis 7. Začenjamo z glasovanjem. Kompromis je sprejet. 472, se pravi tri strani naprej, 472. Ste našli? Dobro, glasujemo, kdo je za? Amadma 472. Kdo je za? Hvala. Sprejeto. 474, 474. Ja, to je to. 474. Kdo je za? Sprejeto. 475 za. Sprejeto. 473 za. Sprejeto. Štiristo šestinsedemdeset za. bomo nadaljevali z 478 eh, zavrnjeno, 479 zavrnjeno, 480 za proti zavrnjeno, kompromis 8, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sedaj nadaljujemo z amandmajem 494. Kdo je za? Proti? Bomo preverili. 494. Amadma gospoda Heranca. Začnemo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. 501. Amadma 501. Za? Proti? Zavrneno. No. Želite, da glasujemo elektronsko? Dobro. Bomo glasovali elektronsko. 501. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 502. Za. Proti. Zavrnjeno. 503. Za. Proti. Bomo preverili elektronsko. 503. Konec glasovanja. Zavrneno. Petsto štiri za sprejeto. Petsto štiri. 504, dobro, glasujmo elektronsko, če želite. Amandma 504. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom več. 508, kdo je za? Sprejeto. 509. Amandma 39 za, proti, sprejeto. Petsto deset. Kdo je za? Proti? Bomo preverili elektronsko. Amadna petsto deset. Konec glasovanja. Zavrneno. 511 za, proti, zavrnjeno. 512 za, sprejeto. 40. Kdo je za? Hvala, sprejeto. 41. Kdo je za? Sprejeto. Sprejeto. Nadaljujemo z amandmajem 42. Za. Sprejeto. Hvala. Amandma 518. Kdo je za? Proti? Zavrneno. 519. Za. Proti? Zavrneno. 43. 44. Za. Sprejeto. 521 za, proti, zavrnjeno. 520 in 22 za, proti, zavrnjeno. Bomo preverili. Torej, amadma je 520, 522. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 523. Kdo je za? 523. 523 sprejeto. Nadaljujemo z amedmajem 60 za proti zavrneno, 61 za proti zavrneno, 62 za proti sprejeto, 63 za sprejeto, 64 za sprejeto, 65 za sprejeto proti zavrnjeno, 66 za sprejeto, 67 in 68 za sprejeto, 69, 70 za sprejeto, 71, 72 za sprejeto in nadaljujemo z amandmajem 76. Amandma 76. 2 à. Amendement 670, 2 à. Proti. Zavrnjeno. Nadaljujemo z amendmajem 78 in 79. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Amendma 80 za? Proti? Zavrnjeno. 81 za. Sprejeto. Nadaljujemo z amandmajem 85. Kdo je za? Proti? Zavrneno. 86 in 87 za proti zavrneno, 88, 89 za proti zavrneno. Preverimo. 88, 89, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Toliko je bilo imen tu zapisanih, da sem vam želel dati še eno možnost. 90 sprejeto, 91, 92 za, proti sprejeto, zavrnjeno, se upravičujem. 93 za. Bomo preverili. 91, 92, preverjamo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 93 za. Sprejeto. 94 za, proti, zavrnjeno. 95 za, proti, zavrnjeno. 96 za, proti, zavrnjeno. Zavrneno. S 99 za, sprejeto. 100 za, proti, zavrneno. 101 za, proti, zavrneno. 102 za, proti, zavrneno. 103 za, proti, zavrneno. 104 za, proti, zavrneno zavrnjeno 105 za, proti, zavrnjeno 106 za, proti, zavrnjeno 107 za, proti, zavrnjeno 108 za, proti, zavrnjeno 109 za, proti, zavrnjeno 110, 111 za, sprejeto 112 za, Želite preveriti? Dobro. 110, 111 preverimo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrneno. Se upravičujem. 112 za, proti, zavrneno. 113 za, proti, zavrnjeno. 114. Dobro, sprejeto. 115. Gospod Branen, za, proti, zavrnjeno. 116 za, proti, zavrneno. 117 za, proti, sprejeto. Sto sedemnajst. Sto sedemnajst je sprejet. 1999 je bil sprejet. Torej moramo ponoviti glasovanje o manjmaju 101. Kdo je za? Kdo je proti? Ja, to je bilo zavrnjeno. Torej 117 sedaj. 15 je bil zavrnjen. Lahko ponovimo 116, 115, za, proti, zavrnjeno, 116, za, proti, zavrnjeno. Amandma 117 je odličen, je boljši od kompromisa 1. Kompromis 1 je bil sprejet, ampak potem pomeni, da uh, vsi ti amandmaji postanejo brezpredmetni in moramo nadaljevati s 120 amandmajem. Ne, smo pri 116. In potem po 116 nadaljujemo 120. 120. Smo pri 120. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrneno. 121 do 123 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Torej 121, 122, 123. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 124, 125 in 126. Kdo je za, kdo je proti? Zavrnjeno. 127 za, proti zavrnjeno. 128 za proti zavrnjeno, 129 za proti zavrnjeno, 130 za zavr, eh, sprejeto, 131 za proti zavrnjeno, 132 za proti zavrnjeno, 133 za proti zavrnjeno, 134 za sprejeto. 135 za proti zavrneno, 136 za proti zavrneno, 136 želite preveriti? Dobro, bomo preverili. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 136 sprejeto, 137 za, proti sprejeto, 138 za, proti zavrneno, 139 za, proti zavrneno, 140 za, proti zavrneno, 141 za, proti zavrneno, 142 za, sprejeto, 143 za, Proti? Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Sto štiriinšestdeset. 164 za proti zavrneno, 165 za sprejeto, 166 za proti zavrneno, 167 za proti. Ja, 167. Najprej moramo glasovati. 167. Kdo je za? Proti? Glasujemo o amandmaju 167. Potem pa se bomo odločili, kdo je za, kdo je proti. Zavrneno. Sto devetinšestdeset. Sto devetinšestdeset. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrneno. 169 preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto triinsedemdeset za sprejeto, sto štiriinsedemdeset za proti zavrnjeno. 175. Za, proti, zavrnjeno. 176 za sprejeto. 178. 177 je brez predmeta. Nadaljujemo 178. Kdo je za sprejeto? 179 za proti zavrnjeno, 180 za proti zavrnjeno, 181 za proti zavrnjeno, 182 za proti zavrnjeno, 183 za proti zavrnjeno, 184 za sprejeto, 187 za, proti, zavrneno. Bomo preverili. 187. Konec glasovanja. Zavrneno. 185 za, proti, zavrneno. 186 za, sprejeto. 188 za, proti, zavrneno. 189. Za, proti, zavrnjeno. 190. Za, proti, sprejeto. Bomo preverili. 190 preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 191. Za proti. Zavrnjeno. 192 za proti sprejeto. 194. 194 za proti. Preverjamo. Manj ima 194. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Sto osemindevetdeset za, proti, zavrnjeno. Sto devetindevetdeset za, sprejeto. Dvesto za, proti, zavrnjeno. 201 za, proti, zavrneno. 202 za, proti, zavrneno. 203 za, proti, sprejeto. 215 za, proti, sprejeto. 216 za, sprejeto. 217 za, sprejeto. 218 za, sprejeto proti zavrneno, 219 za sprejeto. Preverjamo? Ne. 220. Gospod Agnew, želite, da preverimo? Ne, dobro. 220 za proti zavrneno. 219. 524. Za. Sprejeto. 225. Za. Sprejeto. 226. Za. Sprejeto. 227 do 527 do 530 sprejeto, 531 za sprejeto, 532 za sprejeto, 533 za sprejeto, 534 za sprejeto, 535 za sprejeto, 536 za sprejeto, 537 za sprejeto, 538, 539 za proti sprejeto. Čestitke. Čestitke poslancu Zanju. Kompromis 10. kompromis številka 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj nadaljujemo z glasovanjem o celotnem besedilu z vsemi, z vsemi amadmaji. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospe poslanki. Želite besedo? Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vam vsem tistim, ki ste podprli to poročilo z veliko večino in s tem smo pokazali, da ima odbor za kmetijstvo in podeželje eh, jasno stališče glede uporabe goriva in biomase in eh, lahko upamo, da bo odbor eh, tudi drugi zadevni odbor vzel na znanje to stališče in ga podprl in eh, tisti, ki eh, še naprej delajo na tem področju, tudi vključno za gozdarstvom, bodo prav gotovo lahko to eh, s, priča, s pridom uporabili zato da lahko tudi pridemo do zadostnih količin hrane v tem obdobju in eh, gre tudi za proizvodnjo proteinov, eh, zato da se zmanjša tudi uvoz eh, gensko spremenjenih organizmov, s tem bomo lahko podprli tudi odpiranje novih delovnih mest. E, to je, zato je to poročilo izjemno pomembno in še enkrat se zahvaljujem vsem tistim, ki so k temu prispevali. Tudi v okviru sekretarjata Hvala lepa. Hvala vsem, vsem poročevalcem, vsem asistentom. Prosim, da vzdržujemo dobro vzdušje, kaj ti eh, včasih eh, prihaja do manjših eh, moten pri tem vzdušju. Zahvaljujem se še enkrat torej vsem, tudi tolmačem. Hvala lepa. Želim vam prijeten večer. 9. in 10. oktobra se bomo sestali in 11. oktobra imamo skupaj z odborom Envi javno predstavitev. Z odborom Envi torej. Hvala lepa.